sve. Zelo smo veseli, da lahko pozdravimo prijatelje iz Malezijskega senata. Torej, z nami, je, z nami so ti obiski. Sedaj pa dobi besedo gospod Elmar Brok za dve minuti. President. Gospod predsedujoči, spoštovana komisija, predsedujoča svetu. evroskeptiki včasih ne poznajo prav dobro inštitucij in razmer v Evropski uniji. Ampak pustimo to ob strani in vrnimo se k debati. Švedsko predsedstvo je z veliko občutka in veliko odločnosti zaključilo ratifikacijski proces. Kajti tega so morali zaključiti še štiri države. Postopek je trajal devet let in hvaležen sem, da smo postopek sedaj uspešno zaključili. Mislim pa, da je s tem podana možnost, da začnemo zadeve izvajati v praksi. Postati mora jasno, da predsednik Evropskega sveta ima legitimnost šefa države in da vsak predsednik, ki ni odvisen parlamenta, je izvoljen neposredno se strani ljudstva. In to mora eh, veljati tudi za predsednika Evropskega sveta. Imeti mora takšno legitimnost kot predsednik Evropske komisije. Nadalje bi rad opozoril še na nekaj, na kar je opozoril tudi predsednik Baroso. Zelo pomembne so inštitucije, kot je dejal Jean Monnet. In pomembno je, da zagotovimo enotnost. 1. decembra bomo dobili visokega predsednika, ampak on lahko prevzame to mesto šele, ko ga bo odobril Evropski parlament in ne sme, briti, ne sme priti do nesporazumov, sicer bomo bo zašli upravno negotovost. Naj opozorim na sledeče. Evropski parlament bo izvajal svoje pravice, tudi kar se tiče službe za zunanje delovanje. Ne želimo, da se, Evrop, da se lesbonska pogodba napačno izvaja. Evropski parlament bo resno izvajal svoje pravice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Brok. Besedo sedaj dobi za minuto in pol gospod Adrian Severin. Spoštovane gospe in gospodje. Lizbonska pogodba bo začela veljati in to je zgodovinski dogodek. Zato bi morali biti zelo veseli, lahko si čestitamo in predvsem moramo čestitati švedskemu predsedstvu. Kajti švedsko predsedstvo je doseglo ta rezultat. Toda pogodba ni dovolj. Tudi perfektna pogodba sama ne more rešiti mnogo starejših problemov. Potrebujemo navdahnjene in uspešne ljudi. Kar se tiče Lizbonske pogodbe, je to še pomembnejše. Kaj zdi ta pogodba je rezultat neskončnih kompromisov, dolgih razprav. In zato vseboje seveda ta pogodba številne vrzeli. Pojasniti moramo stvari, določiti moramo pravila, pravilno moramo interpretirati vse določbe pogodbe. Prihodni mandat zakonodajalca bo bistvenega pomena, če želimo, da bo ta arhitektura zaživela, potem mora prevzemati vse izkušnje, kulturno občutljivost in pa vse tradicije vseh evropskih regij in vseh evropskih državljanov. Predsednik sveta, predsednik komisije, visoki predstavnik. Vsi trije morajo vključevati vse, poli, upoštevati vse politične občutljivosti in vse geografske regije Evrope. Mislim, da bomo to dosegli in če bomo to dosegli, bo to dobro za to arhitekturo, za učinkovitost inštitucij, pa tudi za verodostojnost Evropske unije v očih vseh naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Severin. Sedaj pa dobi besedo gospa Jeten Maki za eno minuto. Prosim. Thank you. Hvala lepa. Dovolite, da se danes izjemoma zahvalim medijem. Brez svobodnih, pluralističnih medijev bi bili državljani izključeni iz odločanja Evropske unije, ampak na srečo poteka razprava tudi v medijih mediji razpravljajo o možnih kandidatih in pa o mestu predsednika in pa visokega predstavnika za zunanje politiko. Tekom razprave so se pojavila številna imena. Mislim, da moramo upravičiti pomen demokratičnih volitev. Imeli smo predstavnike Turčije, ko smo se pogovarjali o Lizbonski pogodbi in vprašali smo jih, kako bodo potekale volitve, kako bodo organizirane, kdo bodo kandidati. In vse kaže, da bomo morali okrepiti preglednost v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto dobi besedo gospod Fox. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Rad bi komentiral neformalne razprave, ki so dominirale zadnji Evropski svet. Nanašam se seveda na izbiro naslednjega predsednika sveta in pa na ulogo, ki jo bo prevzel. Mislim, da bi moral predsednik služiti svetu, moral bi bil predsedojoči, ne pa vrš, izvršilni direktor. Zato je pomembno, da je to nekdo, ki mu ljudje zaupajo. In najslabši možni kandidat bi bil Tony Blair. Strinjam se z zaskrbljenostjo gospe Merkel, da bomo morali poslušati Eh, gospoda eh, Blaira v naslednjih letih. Vprašanje zaupanja je prav tako pomembno in v številnih priložnostih je gospod Blair dejal, da pokazal, da mu ne moremo zaupati. Gospod predsedojoči ni primeren za javno službo in pozivam svet naj ga ne imenuje. Hvala lepa gospod Fox za eno minuto. Sedaj dobi besedo gospod Bastian Belder. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za velikim interesom sem prebral dokument švedskega predsedstva o službi za zunanje delovanje. Moja skepsa pa se zato ni zmanjšala. Mislim, da bi bilo pametno, če bi švedsko predsedstvo posvetilo več časa izbiri tega kandidata. To je nujno potrebno. Potrebujemo več časa. Skrbi me vpliv tega novega mesta na ravnotežje med institucijami. Številni kolegi delijo moje mnenje. Toda, za razliko od številnih kolegov, sem zadovoljen s tem, da ostane ta služba v pristojnosti Evropske komisije, kajte zunanja politika je in ostaja naloga držav članic. In če se to prenese na skupnost, potem mi je ljubše, da odgovorna za to prevzame svet, ne Evropska komisija in to je vsaj nekaj dobrega. Hvala lepa, gospod Beldner, sedaj pa za eno minuto gospod Filip Klas. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Sedaj se pogajamo o predsedniku sveta. V Belgiji, na primer, Govorimo o kandidaturi gospoda Rampoja, ministerskega predsednika Belgije. Pravimo, da zna dobro najči, najti kompromise. Torej, v smislu, če zna vladati Belgiji, bo znal vladati tudi Evropski uniji. To je temeljno stališče. Ampak to ne bo dobro za Evropo, če bo vlada Belgije, kajti tudi ta ne vlada, kajti gospod Trump je tudi ne vlada eh, Belgiji. V Belgiji pravzaprav nimamo dobre vlade. On je pravzaprav mojster statusa quo in uraja samo tekoče zadeve. Ampak mi ne potrebujemo neuspešnega in neodločnega predsednika sveta, potrebujemo nekoga, ki se bo zauzemal za države članice in pa za državljane. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod Klaš. Naslednji je gospod Otmar Karas, dve minuti. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, pred 20 leti je delitev Evrope na diktaturo in svobodo videla svoj konec. In eh, Lisbonska, Evropska unija je tisti projekt, ki je omogočil Eh, ponovno združitev Evrope. To je tisti projekt, ki si je za cilj zastavil, da bo območje svobode, demokracije, stabilnosti v Evropi postalo širše. In mi zdaj nosimo odgovornost za to, da skupnost vrednot in skupnost prava krepi. In vse moramo storiti, tudi dan danes, da prispevamo k temu, da veselje nad doseženim daje še več moči in odločnosti za to, da ne bomo gradili novih zidov med eh, ljudmi na, našem, na naši celini in na našem svetu. In eh, Lizbonska pogodba je prvi pomik v pravo smer po prvih svobodnih volitvah pred 20 leti. In to nudi ljudem tudi možnost, da izkoristimo to priložnost, da postanemo glasniki naše celine in zato potrebujemo politično voljo, zato da to tudi uveljavimo. In če imamo politično voljo, potem to pomeni tudi, da se moramo posloviti od tega, da vedno iščemo zgolj najmanjši skupni imenovalec. Kajti na ta način postaja naša skupnost le še bolj šipka in krizo bomo presegli le, ko bomo dosegli zmanjševanje eh, brezposelnosti in da bomo eh, trajnostno zmanjšali tudi primankljaje. Evropsko razmišljanje pomeni eh, tudi iskanje najboljših skupnih rešitev. Razprave o funkcijah v zadnjih dneh pa puščajo v meni strah, da ne iščemo najboljših in najbolj evropskih rešitev, ampak da iščemo zgolj to, kar želijo politične stranke in države. In to je napačna smer razvoja v zadnjih letih, še posebej zdaj na osnovi Lizbonske pogodbe. Hvala lepa. Besedo ima gospod López Aguilar za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Dve pripombi. v povezavi z zelo pomembnimi vprašanji, ki smo jih danes tukaj slišali in tudi z vidika svobode, varnosti in pravice in območja svobode, varnosti in pravice. Kot prvo naj povem, da me veseli, da je priseljevanje pomemben element, o katerem je razpravljal svet. In mislim, da potrebujemo politiko skupnosti na tem področju v prihodnje. To bo zagotovilo špansko predsedstvo in prav tako bomo zagotovili večjo vlogo za Evropski parlament in nacionalne parlamente. Solidarnost, ko gre za migracijske tokove in zelo mi je žal, da to ni povezano tudi z obvezno navezavo na solidarnostno klauzulo, da bi to pospremili tudi z ustreznim financiranjem, kar zadeva območje svobode varnosti in pravice. To bo ključnega pomena za naš parlament. In mislim, da je zato še kako pomembno, da to področje krepimo, kajti državljani Evrope bodo seveda na podlagi sklepov Evropskega sveta decembra sklepali, v kolikšni meri bo območje varnosti, svobode in pravice dejansko tudi čezmeni projekt na podlagi Stokholmskega programa. Hvala lepa. Hvala tudi, da ste se natančno držali odrejenega časa. Za eno minuto pa ima besedo gospod Duff. Uh, Spoštovani predsednik, odlično je, da zdaj zaključujemo z zadnjim poglavjem pri tej dolgotrajni sagi v zvezi z pogodbo. Žal pa mi je, da smo morali za to plačati ceno Se pravi, smo ponovili zelo negativen presedan britanskega eh, protokola v zvezi s temno listino, eh, na, da smo to razširili tudi na Češko. Tisk to obrazlaga kot opt-out iz eh, temeljne listine in hvaležen bi bil, če bi predsedstvo ob zaključku te razprave lahko potrdilo, da je to daleč od eh, resnice in da bo listina kljub temu zavezujoča tako za Češko kot za njihovega predsednika, ki sedi v svojem gradu. S tem protokolom naj bi omejili prakso sodišč pri uveljavljanju te listine pri razsojanju o nacionalnih zadevah. In to je nekaj, kar je mnogo manj eh, pomembno in morda celo obrobnega pomena. In eh, ob koncu te celotne zgodbe bi celo rekel, da je to zanemarljivo. Hvala lepa, gospod Duff. Za eno minuto ima besedo poslanec Piotrovski. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, kljub številnim izjavam, da bo Lizbonska pogodba izboljša delovanje Evropske unije, pa se zdi, da tukaj odpiramo Pandorino skrinico. Evropska, Lizbonska pogodba ni, ima natančnih določil in že vodi do razkola med voditelji Evropske eh, unije. Nismo namreč določili, kakšen bo opis del in nalog predsednika sveta EU, prav tako nismo določili demokratičnega načina izbora te osebe. In to bo odvisno predvsem od osebnostne moči in od eh, poprejšnjih funkcij. Težko je tudi predvideti, ali bomo uporabili eh, klasičen model eh, nacionalnih predsedstev, ki bodo rekovala politike v Evropski uniji. Enako velja tudi za zonanega ministra Evropske unije. Večina državljanov Evropske unije pričakuje odgovor na vprašanje, ali nam bo omogočilo, ali nam bo eh, možno ustanoviti veliko zvezdno državo Evropo na račun eh, nacionalne suverenosti in eh, ali bomo nadaljevali z nedemokratičnimi tradicijami Evrope iz 20. stoletja. Hvala lepa, gospod Petrovski, za dve minuti ima. In besedo poslanec Mario Mauro. Hvala lepa predsednik, hvala lepa tudi švedskemu predsedstvu za zelo dobre in jasne rezultate, ki so bili doseženi v zadnjih šestih mesecih. Bi se pa obenem tudi obrnil na švedsko predsedstvo in jim dal darilo. Tale nepopisan list, ki si ga lahko uporabite v prihodnjih dneh kot eh, izjemen inštrument za preseganje težav, ki se porajajo ob imenovanju kandidata za predsednika sveta EU in pa visokega predstavnika za zunanjo politiko. Namreč, če boste prepričali šefe vlad in držav, da na ta list papirja ne zapišajo tistih imen, o katerih slišimo na televiziji in o katerih prebiramo v časopisama, da bi zapisali, kaj je tisto, kar naj bi bila evropska zvanja politika, potem bomo naredili pomemben korak naprej. Kajte, če nam bodo uspeli razložiti, naprimer, eh, ali razmišljajo o višji stopni koordinacije ali o resnični evropski znanje politike kot taki, potem bo, ko bo to jasno, eh, mnogo bolj enostavno tudi imenovati osebo, ki naj zastopa Evropo v svetu. In to je tista prava transparentnost, ki jo potrebujemo, da bomo razumeli, eh, kaj je sploh tista evropska zunanja politika, ki naj bi jo zasledovali ključnega pomena bo torej, da izberemo takšne ljudi, ki utelešajo duh Evropske unije, ki bodo uspešno lahko odigrali svojo vlogo na svetovni uh, areni. In zato mislim, da moramo uh, zagotoviti enotno vlado, ki bo lahko postila pečat na uh, svetovni ravni tukaj ne gre za nek mono, evropski monolit, ampak gre za rezultat dela najrazličnejših ljudi in zato mislim, da moramo še naprej delati na podlagi tih vrednot, eh, na podlagi katerih je bila Evropska unija zgrajena in to z določeno dodano vrednostjo in z zadostno mero realizma. Hvala lepa gospod eh, Mauro za minuto in pol, pa ima besedo gospod Davide Sasoli. Hvala lepa predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Tudi jaz se zahvaljujem švedskemu predsedstvu za opravljeno delo. Vzpostavili so pogoje, ki so zagotovili ratifikacijo Lizbonske pogodbe. To smo resnično potrebovali, kajti zdaj imamo priložnost, da še nadalje razširimo in eh, okrepimo pooblastila našega parlamenta. Prav tako imamo dve novi funkciji ki boste zastopali unijo na vzven. Zato upamo, da boste svet in komisija modro tolmačili na svete, ki so jih slišali od eh, političnih skupin tukaj v Evropskem parlamentu, tako da bodo lahko za vso ustrezno avtoriteto sprejeli odločitev o tem, kdo naj prevzame te funkcije, ki nas bodo zastopale. Kaj potrebujemo? Potrebujemo predsednika sveta, ki bo zagotovil doslednost in kontinuiteto v naši politiki. Potrebujemo visokega predstavnika, ki bo v današnjem večpolarnem svetu lahko izkoristil svoje eh, znanje in izkušnje za to, da bo imela Evropa tisto vlogo, ki si jo zasluži in da bo obenem zagotavljal tudi povezavo med, med vladno in skupnostno razsežnostjo Evropske unije. Prav tako bo potrebujemo kolegi komisarjev, ki bo močan in eh, poenoten, ki bo uravnotežen geografsko, politično in eh, tudi z vidika zastopanosti spolov. Še posebej pomembno in pomenljivo je, da se vse to dogaja 20 let po padcu zidu, ki je Evropo delil na dva dela. In eh, s tem dajemo novo upanje na združeno močno Evropo, ki bo še naprej eh, odgovarjala na naše potrebe po solidarnosti. Naslednji je gospod Lujmišek, izvolite. Gospod eh, predsedojoči, dame in gospodje, najprej čestitke švedskemu predsedstvu za izredno opravljeno delo. Bi pa rad eh, to priložnost izkoristil tudi eh, za to, da preko gospe Malmstrom oziroma preko gospe Valstrom nagovorim gospoda Baroza. Vsi si želimo učinkovito kredibilno komisijo, ki bo izvajala svoje pristojnosti in eh, ko bo uveljavljala metodo skupnosti. In zato se mi zdi, da moramo bolj artikulirati to delovanje na štirih, petih stebrih, ki bodo vodili podpredsedniki, ki bodo imeli dovolj sposobnosti in tudi pooblastil za vodenje politik na teh posameznih eh, stebrih. Trenutno razdrobljenost pristojnosti komisije in o, vem, o čem govorim, ker sem je pet let komisar, torej ta razdrobljenost pristojnosti komisije spodkopava metodo skupnosti, eh, hendikepira tudi pooblastila za zakonodajno pobudo in upam, da boste to sporočili gospodu Barozu. Verjetno lahko razumete, da je težko kar tako spostaviti nove eh, strukture na podlagi tu in tam tudi oportunističnih struktur iz preteklosti. Upam pa, da bo predsednik te instituciji zagotovil tudi novo veljavo, ki se jo zasluži. Hvala lepa, gospod Mišel. Besedo pa ima gospod eh, Barnje. Nekdarni komisari si kar sledijo. Hvala lepa. Eh, zahvaljujem se švedskemu predsedstvu za odločnost in za ustrajnost, da smo prišli do Lizbonske pogodbe, ampak to ni projekt. Ne, to je orodje, ki služi evropskemu projektu. Komisija, njen predsednik, svet, mi tukaj smo tisti, ki moramo kar se da dobro uporabljati ta orodja v prihodnje eh, po tem dolgem, predolgem prehodnem obdobju. Kajti zdaj se soočamo s tremi velikimi izzivi. pri katerih je na kocki ne le kredibilnost Evropske unije, ampak če pozamem Vaclava Havla, tudi suverenost Evropske unije. Prvi izziv je kriza, iz katere ne moremo iziti tako, kot eh, smo v njo vstopili. Potrebujemo boljše vodenje upravljanja, več solidarnosti, bolj transparentnosti pri vodenju. Eh, svetovnega gospodarstva in tudi mi, evropejci, moramo zagotoviti konsolidacijo notranjega trga in pa najti neko ravnovesje med trgom in eh, socialnimi razsežnostmi, eh, kajti to je tudi naloga, ki jo ima kolega Mario Monti na tem področju. Naslednji izziv je izziv zelene rasti. Mi smo zahvaljujoč Evropski komisiji prevzeli vodilno vlogo v Kyoto, to vodilno vlogo moramo ohraniti in bdeti nad tem, da bodo naši partnerji, torej druge velike regije, celine v svetu, prav tako odigrali svojo vlogo. In tretji veliki izziv je, da smo tudi mi za tistim omizjem, ki bo odločila o redu ali neredu v svetu v naslednjih eh, desetletjih. In to je ključnega pomena. In eh, ne smemo preprosto sprejeti to, da bomo podizvajalci nekih eh, drugih držav. In to mislim, da je ključna naloga prihodnega visokega predstavnika, ki mora ustvariti strateško diplomatsko kulturo na ravni skupnosti. Prej, ko bomo pripravljeni, bolj, ko bomo pripravljeni, bolje bo to za naše eh, državljani in zato že zelo neočakano pričakujemo vaše rešitve. Hvala lepa, gospod Barnier. Besedo ima poslanka Kinga Gunc za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ne bom govorila o Lizbonski pogodbi, ampak o rezultatih zasedanja sveta, kar zadeva finančno in gospodarsko politiko Tudi v tem dokumentu smo priča določenim vidikom izboljšanja gospodarskih razmer, čeprav so finančne rezerve, s katerimi razpolagajo državljani Evropske unije, vse manjše. Vse težje je evropskim državljanom dobiti eh, kredit in tudi to je izraženo v tem dokumentu. In želela sem povedati, da gospodarsko rast ne moremo na dolgi rok zagotavljati, če ne bomo obenem v stanju zagotoviti tudi družbene in socialne kohezivnosti. Mislim, da moramo okrepiti stopne zaposlenosti, boriti se moramo tudi proti socialni izključenosti. Odprta metoda koordinacije je zelo slabo rodje, ki ga imamo. Mislim, da moramo okrepiti metode koordinacije ki, jo, ki jih imamo na voljo, potrebujemo močnejše inštrumente. In zagotavljanje družbene kohezivnosti so, to je nekaj, kar je zelo viden rezultat za naše državljane. Hvala lepa. Besedo ima gospa Lena Ek, ena minuta. Hvala lepa, predsednik. Politika in psihologija, to gre z roko v roki in uh, veliko ljudi v tem trenutku eh, skuša zmanjševati prečakovanja eh, v Kopenhavnu. Podobno je bilo tudi pri podnebnih ciljih. Tukaj smo si prizadevali za dosego teh ciljev v našem parlamentu in približno desetkrat so že razglasili te cilje za eh, mrtve, preden smo na koncu prišli do nekega dokončnega rezultata. In enako velja tudi zdaj za ta svežen. Eh, ljudje, ki so proti podnebnim ciljem, so obsodili te, eh, ta naša prizadevanja za neuspešne. Zato bi rada spodbudila švedsko predsedstvo k nadaljevanju dela na tem področju. Kajti, če se ne bomo prizadevali za polni meri zavezojoč dogovor v Kopenhavnu, potem dejansko ne bomo dosegli izraženih ciljev. In eh, cilj dveh stopinj se mi zdi zelo pomemben in zato mislim, da moramo vsekakor nadaljevati uh, s tem delom človeštvo morda lahko razdelimo na dve skupini. Na tiste, ki so proaktivni in nekaj stvorijo in na tiste, ki samo sledijo in kritizirajo. Hvala lepa. Besedo pa ima gospa Džernako dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Zdaj, da sem naznanja to, kar je dejalo predsedstvo v zvezi z gospodarsko krizo. Jasno je, da pak stabilnosti v vse več državah ne spoštujejo. Ne, mislim, da ne smemo dovoliti, da to preraste v krizo vrednot. Prav tako mislim, da moramo upoštevati to, kar lahko dosežemo in tudi ZDA moramo prepričati v to, da sodelujejo v Kopenhavnu. Devet let po krizi, ki jo je sprožila pogodba iz Enice in po ne prevzemanju institucionalne odgovornosti, smo zdaj končno podpisali Lizbonsko pogodbo. Ampak ni pomembno, kaj imamo v smislu pogodbe in institucije, ampak eh, kdo so tisti ljudje, ki bodo vse skupaj tudi izvajali. In tukaj nosimo veliko odgovornost tudi v smislu Evropske komisije in tudi visoki predstavnik, ki bo zastopal vse države članice, bo tukaj pa med element, potem tudi kdo bo vodil eh, funkcijo predsednika sveta. Vse to so vprašanja, ki so za številne izmed nas eh, ključnega eh, pomena, ampak moram reči, da se mi teh razprav nismo predstavljali na takšen način. Spomnimo se konvencije o prihodnosti Evrope. Eh, želeli smo, da bi predsednik komisije eh, imel vlogo visokega predstavnika. Pomembno je tudi, če bi ta odigral vlogo koordinatorja med eh, svetom in komisije, da bi se na to način izognili morebitnim težavam. Upamo torej, da bosta predsednik sveta in eh, visoki predstavnik zagotavljala ustrezno stopno koordinacije, da bodo eh, zagotovljeno da bo zagotovljeno spoštovanje metode skupnosti, kajti ta se je v zadnjih letih vsekakor izkazala za koristno. Eh, Hvala, spoštovana kolegica. Zdaj pa je na vrsti gospod Hauregi Atondo za minuto in pol. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je sporazum za češki problem eh, bila dobra rešitev, ne popolna, ampak potrebna rešitev in ustrezna za tako težaven problem. 2010 bomo lahko imeli pomembno leto za Evropo. Nov kolegi komisarjev bomo dobili, nov program, ki ga bo vodila Evropska unija, nov pravni status in Evropska unija je ena s pravno osebnostjo. Ne gre za nek skupek narodov, ampak za enotno Evropsko unijo. In zdaj potrebujemo voljo, da bomo to storili mislim, da Evropa mora preseči te eh, nacionalistične tokove, ki so zelo hudi in preprečujejo napredek. Če bi si pred desetimi leti predstavljali, kako bomo napredovali v Evropski uniji z evrom, kako bi se to zgodilo s frankom, z drugimi eh, valutami. To je povedal že tudi gospod Baroso. Evropski vidik je zelo pomemben. Še nekaj, kar se mi zdi pomembno. Komisarski kolegi mora biti potrjen od decembra v Strasburu. Mislim, da je zelo pomembno, da naslednje predsedstvo januarja stopi na to novo pot z novim kolegijem komisarjev. In to že konec tega leta. Poleg tega potrebujemo voljo, da bomo to dosegli. Mislim, da se sprejemajo velike odločitve v svetu v tem trenutku in Evropa potrebuje močan, enoten glas, eh, potrebuje tudi nov socialni model, nov pravni eh, status, da bomo imeli boljši trg, potrebujemo eh, skupen, enoten glas za vse. Hvala lepa. Za eno minuto ima besedo Ole Schmidt švedskemu predsedstvu moramo čestitati. Zelo trmast eh, mož v Pragi je končno podpisal pogodbo. In resnično smemo dopustiti, da se bomo ukvarjali v naslednjih desetletjih eh, še naprej z institucionalnimi problemi. Václav Havel eh, je resnični evropski heroj in je tudi naredil pomembne korake naprej. Češka je izstopila iz eh, listine o temeljnih pravicah in tudi druge države so v podobnem položaju. Potrebujemo dogovor in sicer tak dogovor, ko bodo bogate države resnično sprejele svojo odgovornost do revnih držav in revnih ljudstev, ki so najbolj prizadeta. Poleg tega proces uh, do vrha naslednji teden Mislim, da bi morali imenovanja opraviti veliko bolj transparentno, kajti to je pomeno za evropsko demokracijo. Hvala lepa, gospod Šmit. Za minuto in pol dobi besedo gospod Kelem. Hvala, gospod predsedujoči. Tri pripombe bi podal. Zdaj, ko imamo Lizbonsko pogodbo, bo Evropska unija potrebovala Eh, veliko bolj učinkovite in trdne eh, politike na področju energetike, varnosti in tako naprej. In ne smemo dopustiti, da se tak zastoj še kdaj ponovi. Moramo se tudi zavedati, kako pomembno je v novi situaciji, da imamo močno komisijo v vse čas, ki bo prevzela odgovornost za izvajanje Lizbonske pogodbe. In tretjič, kar se tiče pomembnih novih mest, potrebujemo pogum, da bomo napredovali in da bomo podprli ne eh, neke portfelje, ampak osebnosti, osebnosti, ki imajo dolgoročne vizije, ki so zavezane nadaljevanju z evropskimi vrednotami. Torej, veliko izzivov je pred nami in Evropska unija potrebuje Eh, močne državnike, kot so bili Šuma, Nadenauer in drugi. In to moramo doseči brez predsotkov. Ti državniki se lahko najdejo tudi v novih državah članicah in te države morajo vsekakor biti predstavljene in zastopane v prihodnosti. Danes smo slišali, da je Evropa domovina naših domovin in na podlagi tega razumevanja mislim, da lahko uspemo pri izvajanju Lizbonske pogodbe. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelem. Sedaj bomo začeli s postopkom Catch the Eye. Besedo ima kolegica Sandra Kalnet. Eh, merci, monsieur le président. Es gribētu runāt par to, kāds prieks, ka Lisabons līgums beidzot stāsies spēkā. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi povedala, da sem vesela, da bo Lisbonska pogodba končno začela veljati. Kak Kako? Kdo naj bi bil to novi predsednik Evropske unije? Kakšna osebnost naj bi bila ta? Zbrati ga mora države članice, držati mora z državami članicami, z njihovimi političnimi voditelji, okrepiti pa mora vlogo Evropske unije med globalnimi močmi jutrišnjega dne. Nekdanji predsed, nekdanja predsednica Litve, gospa Freiberga, je to vrstna vodilna politična osebnost, ki bi to vrstno vlogo uspešno lahko izpolnjevala. Njena usoda simbolizira zgodovino našega deljenega kontinenta. Bila je begunka po drugi svetovni vojni in potem se vrnila v svojo domovino, potem ko je bila Litva znova svobodna. Bila je predsednica uh, države in med njenim predsedovanjem državi devetih letih je Litva postala članica Evropske unije in NATO. Gospa uh, Freiberga je močna evropejka in prepričana evropejka, ki bi lahko uh, Eh, imela dober pogled nad izzivi bodočnosti Evropske unije in tako bi se na nje tudi lahko ustrezno izvali. Najlepša hvala. Eh, naslednji govorec za eno minuto in prosim, da niste daljši od ene minute najlepša hvala gospa predsednik eh, lizbonska pogodba je bila najprej ratificirana v, na mačarskem in rad uh, bi čestitala švedskemu predsedstvu za odlično delo in našli smo v, na švedskem prijatelje češke veliko težav je predstavljal in povzročil tudi eh, češki predsednik, vendar te smo na srečo rešili. Spostavljene bodo nove strukture, upamo, da kmalo, tako da bi se lahko začelo kmalo tudi dejansko delo. Zdi se mi izjemno pomembno, da Lizbonska pogodba najprej eksplicitno opiše pravice manjšin prosila bi gospo, prosil bi gospo Valstrom, da zagotovi in da doseže, da bodo jamstva da, uh, v pogodbi, da bo bodoči komisar spoštoval uh, manjšina in pravice manjšin uh, in da bodo te dejansko izpolnjene. Gospa Magines. Thank you, Hvala, gospa predsedujoča. Na Irskem nas sprašujejo, O Lizbonski pogodbi eh, in obstaja veliko navdušenje zdaj, ko je bila ratificirana. Oziroma, sprašujete nas, če to navdušenje obstaja, pa tega navdušenja ni vedno zaznati. Je pa nekaj veselja, nekaj olajšanja. In eh, dejansko se zavedamo, da se pravo delo šele začenja. Težko bo imenovati prave ljudi treba imenovati prave ljudi za vsa ta pomembna mesta, ki smo jih ustvarili. Žal mi je, da to traja nekaj več časa, kajti s tem se odlaga oblikovanje institucij in veliko dela nas še čaka. Ampak morda je bolje, da imamo to rahlo zamudo in resnično izberemo prave ljudi. Ta glavna eh, imenovanja, glavna, glavni položaji so zelo pomembni in potrebujemo ljudi, ki bodo temu res zavezani ki bodo imeli željo, da bodo izboljšali Evropsko unijo in si ne bodo želeli samo zasesti teh mest. Glede močnih institucij ima gospod Baruso povsem prav. Mi smo najbližji našim voljivcem, kajti smo neposredno izvoljeni in zato odgovorni. Hvala, gospa Magines. Zdaj pa gospa Luan. Gospod Luan. Eh, apreciez foarte mult cele spuse de domnul președinte. Hvala, gospa predsedujoča. Cenim to, kar je bilo tu povedano na oktobrskem svetu. Smo dosegli skupno stališče za vrh v Köbenhavnu. Romunija je že naredila nekatere korake v boju proti podnebnim spremembam, da bi zmanjšala emisije toplogrednih plinov, ampak samo ti ukrepi ne morejo zagotoviti uspeha na mednarodnih pogajanjih. Mislim, da kot Evropska unija potrebujemo večje, bolj zavezujoče cilje kot 20 odstotkov. Morali bi ohraniti določene pogoje, brez katerih eh, bi naše prizadevanje bilo preveliko. In to bi, vodilo, bi moralo voditi v zavezujoč status eh, tega dogovora. Zavezati bi se morale tudi eh, druge države in to na podoben način kot Evropska unija. Pomagati pa moramo tudi državam v razvoju. Gospa Hautala je naslednja. Kitos, arvojsa puhemies. Meil on juuri tälla hetkella tässä salissa. V tem trenutku in v tej dvorani uh, imamo zelo zanimivo postavitev. Vse tri institucije so tukaj zastopane, eh, vse tri institucije tudi predstavljajo ženske. Uh, Eh, gospa Malstrom predstavlja svet, gospa Valstrom predstavlja komisijo in vi, gospa predsedujoča, predstavljate parlament in to bi radi videli tudi v prihodnosti, da bi ženske zasedale vodilna mesta v vse večjem številu. Gospa Valstrom in gospa Wallis sta sprožili zelo zanimivo pobudo, ki vključuje tudi nekatere vodilne ženske iz parlamenta poslali ste pismo gospodu Barosu, v katerem prosite za spremembo in radi bi videli, da bi bile ženske v komisiji in na drugih pomembnih mestih primerno zastopane. Spremembe so potrebne. Čeprav eh, države članice tukaj ne naredijo dovolj, ne morejo nas predstavljati samo moški obrazi. Najlepša hvala. Hvala za te besede. Gospod Faska. Hvala, gospa predsedujoča. V uvodu bi rad podprl gospoda Klausa in stališče Češke. Podobno kot v Nemčiji smo morali slišati odločitev ustavnega sodišča in gospod Klaus je moral na to počakati. Mislim, da je bilo njegovo vedenje tukaj odgovorno, kaj ti predstavlja našo državo. Sam ni bil prepričan glede zakonodaje in zato je prosil ustavno sodišče za mnenje. Rad bi tudi povedal, da bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo v času gospodarske krize v Evropski uniji. Trenutne odločitve vlad se, so usmerjene v boj proti podnebnim spremembam in proti gospodarski krizi, ampak niso zadostne. Mislim, da moramo v prihodnosti biti bolj koordinirani. Ne smemo sprejemati odločitev, ki ne bodo učinkovite, eh, in ne podpirajo dovolj rasti in delovnih mest. Zato mislim, da za novo komisijo potrebujemo na tem področju strokovnjaka. Ja Najlepša hvala. Gospa Žuri. Hvala lepa. Prepričana sem, da bomo z Lizbonsko pogodbo dobili boljšo Evropo, ki bo stala na varnejših temeljih in da se bomo lahko bolje sredotočili na probleme državljanov. Vprašati pa se moramo, zakaj, kakšno ceno smo za to plačali. Prišlo je do tega, da se naše vrednote eh, ne upoštevajo in da je pragmatizem premagal vrednote. Mislim, da bi da je Evropska unija sledila prošnji češkega predsednika, predsednika navezala se je na Beneševe dekrete in s tem zvezi bi želela spomniti na to, da so mnogi Mačari in um, Nemci bili prisilno izgnani in razlasnjeni, zdaj pa imamo situacijo, ki ni uh, spremljiva bodi si na pravni, politični ali pa moralni podlagi. Če zdaj povežemo te dokumente z pri, pristopnimi pogajanji neke države, kot je Hrvaška, potem je to zelo slab zgled in mislim, da tega ne bi mogli sprejeti. To zelo obžalujem, da je do tega prišlo. Uh, Gospa Tikov. Pozdravljam. Este un model pe care un... Pozdravljam to, da je svet sprejel strategijo za Baltsko regijo in to je model, Eh, ki bi ga morala Evropska unija uporabiti tudi za regijo Donave, prispeva k gospodarskemu razvoju eh, teh regij, prispevalo bi tudi k razvoju Donavske regije in eh, k razvoju Evropske unije nasplošno. Evropska unija bi morala na vrhu v Kevnhavnu nastopiti kot vodja v boju proti podnebnim spremembam. Evropska unija je enostransko že sprejela Eh, zaveze 2020 in svežen za podnebne spremembe je tudi del skupnostnega prava. Ta se bo zdaj začel izvajati. Prosil bi, da Evropska unija čimprej vzpostavi učinkovit okvir za financiranje ekološko učinkovitega gospodarstva. Evropska unija bi se morala tudi mm, osredotočiti na prilagajanje podnebnim spremembam morala bi tudi eh, spodbujati vlaganja v industrijo in javne storitve za ustvarjanje novih delovnih mest. Gospa Gal. Najlepša hvala. Gospa Malstrom in gospa Valstrom. 20 let je že, kar je padla železna zavesa. Kljub temu pa to v resnici se ne izvaja, ni padla v resnici, v političnem mišljenju ta zavesa ni padla. Zdanes imamo kljub še vedno z, z, um, staro kompleksno mišljenje, uh, in teptamo človekove pravice. To smo videli tudi pred dvema letoma. V novih državah članicah so tudi omejene človekove pravice. Kot manjšine ljudje nimajo nobene, nobenih pravic, nobenih možnosti. Lizbonska pogodba opisuje nove pristojnosti in pripraviti se moramo na to, da bomo lahko postali kompetentnejši pri vprašanjih človekovih pravic in da bomo imeli portfel, ki bo dejansko upošteval tudi um, vse avtentične manjšine in tudi jezikovne manjšine. Na tem področju treba storiti še veliko. Nerešeni problemi manjšin so nekaj, kar, za kar smo odgovorni vsi, vse institucije in mi moramo podpreti vse, ki želijo te probleme rešiti. Hvala przyjęcie tak oczekiwanego traktatu lizbońskiego mamy już za sobą. Gospe in gospodje, Lizbonska pogodba je bila končno sprejeta. Upamo lahko, da bo Evropska unija s tem okrepljena za prihodnost. Zdaj potrebujemo izvedbene ukrepe in razviti moramo tudi mehanizme sodelovanja med evropskimi voditelji, ki bodo odgovorni za izvajanje te nove vizije Evrope. In tudi teme osebja, te teme ne bi smele eh, zasenčiti evropskih tem, tukaj mislim na brezposelnost eh, in potem na eh, strogost do finančnih institucij. V času krize ne bi smeli sprejemati odločitev glede tega, koliko denarja bomo potrošili za boj proti podnebnim spremembam. treba se osredotočiti na reševanje gospodarskih problemov. Eh, Hvala. Gospod Kelly. Kot moja kolegica, gospa McGuinness, eh, sem vesel, da sem tukaj ob obletnici paca berlinskega zidu. Vesel sem, da je bila Lizbonska pogodba potrjena. 64 odstotkov Ircev je glasovalo za in eh, to bo pomagalo Evropski uniji. Ljudje eh, so gledali tudi na eh, Sovjetsko zvezo, kako je razpadla v preteklosti, kako so nastale nove republike in potem moja država je bila tudi v preteklosti upletena v določene vojne zdaj pa imamo Evropsko unijo, ki nas eh, podpira, a vendar pa se vojne eh, druge še vedno nadaljujejo. Treba je govoriti v imenu ljudi, ko bomo mislili na imenovanja ljudi za eh, ta visoka mesta. Potrebujemo močne osebnosti. In da bi imeli tri predsednike, to bi ljudi izmedlo. Mičel je hitro lahko, je ne lepo? Gospod Mičel. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo vesel sem bil, da sem se udeležil na razvojne dneve eh, dogodka v Stokholmu in predsedstvu čestitam za to. Udeležil sem se razprave o irskem radiju. Ženska tam je bila zelo zaskrbljena, ker naj bi eh, zmanjševali sredstva za zdravstvo in ne vlagali dovolj v razvoj ampak sam bi povedal, da lahko naredimo oboje, lahko se zauzamemo za oboje. Osredotočiti se moramo na uh, obnovo gospodarstva v Evropski uniji in tudi na podnebne spremembe. To mora biti na dnevnem redu, vendar pa ne smemo izpred oči izpustiti dejstva, da 11 milijonov ljudi v svetu razvoju umre. Uh, vsako leto in resnično moramo upoštevati vsa ta dejstva, tudi ko se bomo odločali za eh, pomembne položaje v Evropski uniji. Potrebujemo osebnosti, ki bodo to upoštevali. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Rivelini. Hvala, gospa predsedujoča. Lizbonska pogodba ter imenovanje članov sveta, to prihaja točno 20 let po pacu zida. Padec zidu je bil začetek, začetek prave Evrope. Pred 20 leti se je podrl zid. Zid iz cementa, a poln predsotkov, tiranije in neenakopravnosti za mnoge državljane vzhoda. Danes ne smemo več proslavljati paca zidu, pač pa se moramo vprašati, kaj narediti po pacu zidu. Kajti v mestnem obdobju so bili zgrajeni novi zidovi med severom in jugom planeta, med revnimi in bogatimi, med tistimi, ki proizvajajo in tisti, ki proizvajajo manj. To so zidovi, ki lahko celotnemu človeštvu povzročijo velike težave in vojne. Zato imenovanje sveta, Evropskega sveta, to, kar bo sledilo po Lizbonski pogodbi, tega ni mogoče narediti z nominacijami nekaterih v skrivnih sobanah. Kdor hoče dati prispevek, Kdor hoče kandidirati, mora povedati Evropskemu parlamentu in celotni Evropi, kaj hoče narediti in česa je sposoben. Če bomo uspeli podreti zid nominacij, ki izbira kandidate na podlagi ravnovesja med narodnostmi, ne pa na podlagi sposobnosti, potem bomo končno uspeli zagotoviti Evropo narodov. Najlepša hvala. Močno ste presegli vaš čas govora. Zadnji govornik pa je gospod Bronz. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Opozicijski vodja Britan Britanije je rekel, da se bo začel znova pogajati o delih Lizbonske pogodbe. To bo seveda uh, pomenilo, da bo zato potrebno imeti soglasje vseh 27 držav članic. Vse to seveda lahko potem razveljavijo naknadne vlade. Ali se komisija in svet strinjata, da so to vrsti načrti le nekaj, nek eh, prazno govoričanje. Jaz mislim, da bi bilo treba Združeno kraljestvo nasploh eh, v celoti izključiti iz eh, Evropske unije. Hvala lepa. S tem smo končali postopek Catch the Eye. Besedo pa predajam gospe Malstrom v imenu sveta. Euh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala vsem za vaše komentarje. Švedsko predsedstvo deli veselje z vami glede na to, da je Lizbonska pogodba zdaj ratificirana v 27 državah članicah, imamo bolj učinkovito, demokratično in bolj konsolidirano Evropo, s tem imeli večjo vlogo na, na globalni areni in to me izjemno veseli. Strinjam se seveda z vsemi izmed vas, ki pravite, da je to morda no ključe, ampak vsekakor je to zelo dober teden, eh, v katerem je Václav Klaus eh, podpisal pogodbo. Isti teden, ko praznujemo padec Berlinskega zidu, konec eh, komunističnih režimov in dokončno zmago idej Roberta Šumana nad tistimi jo Jozefa Stalina. In ko že govorimo o Češki, uh, bi želela odgovoriti na vprašanje gospoda Dafa. To, kar so dobili Čehi, ni celoti opt-out iz listine o temeljnih pravicah to, s tem ni prekinjena obvezna uporaba listine, niti v, na češkem, ne v uh, drugih državah. Sodišča morajo uporabljati in komisija in sodišče bodo pač morali tolmačiti to listino v primeru, da pride do določenega konflikta. Kot je dejal predsednik vlade, predne odšel, je njegovo posvetova, se njegova posvetovanja z 26 eh, predsedniki nadaljujejo, to je trdo delo. Eh, svoje kolege je že povabil na delovno večero, ki bo potekala naslednji četrtek. Zdaj ni pravi čas, da bi že spekulirali o imeni, tudi sama berem časopise, tudi sama sem slišala imena, katerih, eh, za katere ne bi hoteli vedeti ali pa kateri bi jih hoteli podpreti, tudi sama. Vidim, oziroma sem slišala, da so morda tudi med vami kakšni kandidati, še vedno lahko vložite kakšno kandidaturo, še vedno je en teden časa, preden bo četrtek tu in seveda se zavedamo vaših skrbi glede uravnoteženosti regij, spolov in to se meni zdi izjemno pomembno. Vsekakor moramo evropskim državljanom pokazati, da Evrope ne vodijo zgolj moški. Vendar pa, kot je rekel predsednik vlade, moramo odločiti le o dveh mestih in sad ta. Eh, vse te pogoje je izjemno težko izpolniti, ampak storili bomo vse, kar je v naših močeh in poslušali smo tudi vaše nasvete. Ko gre za visokega predstavnika ali predstavnico, bo ta dokončal okvir, ki smo ga pravkar uh, spisali in pripravili o zunanji diplomatski službi. To bo potem predstavil tudi v parlamentu in aprila naslednje leto najkasneje tudi v svetu. In kot je bilo že veliko krat rečeno, bo visoki predstavnik tudi moral odgovarjati na vprašanja Evropskega parlamenta in se tukaj predstaviti, tako da bo moral resnično razvijati uh, v skladu z vami svoje poglede na zunanjo politiko. Maliti Ulskom, ki je tukaj ni, bi želela reči, da švedsko predsedstvo vsekakor ni obupali, obupalo nad ambicijami glede izhodnih strategij. Ne, prav nasprotno. Pomembno je, da ohranimo to ambicijo, da čez nekaj časa se odločimo za izhodne uh, strategije. Kajti, če se tega ne bo storilo, če bo uh, do naše gospodarstva še naprej kopičila eh, primankljaje, potem bo to prizadelo najbolj ranljive člane našega, naše družbe. Tega si ne želimo. Vidimo lučno konca tunela, gospodarsko krevanje že nekako se dogaja, vendar še vedno bomo trpeli zaradi velike brezposelnosti. Zato je zdaj prezgode za izhodne strategije, vendar pa je prav, da o njih in, govorimo in da imamo načrt, če hočemo imeti vzdržno gospodarstvo, ki ga želimo predati prihodnim generacijam. In ne nazadnje, gospa predsedujoča, glede eh, podnebja. Nismo znižali svojih ambicij. Švedsko predsedstvo in komisija, ter tudi mnogi drugi, vsak dan in vsako noč delamo na tej temi, eh, poskušamo prepričati druge, pogajamo se, skušamo povleči druge na našo stran. In Potekalo je veliko sestankov, še vedno potekajo, čeprav je do Kopenhagna le še 25 dni. Res je, da globalno se ljudje zadevajo in da se v mnogih državah po vsem svetu dogaja veliko stvari. To je spodbudno. Vendar pa to ni dovolj, če želimo doseči cilj oziroma omejitev dveh stopin. Vseh delčkov sestavljanke še nimamo, če želimo doseči pravno zavezujoč. Um, posel, dogovor. Žal je temu tako, še vedno si zanj prizadevamo, vendar pa se verjetno to ne bo zgodilo, kajti številni partneri pravijo, da niso pripravljeni še zdaj storiti tega koraka. Evropska unija torej še vedno ima vodilno vlogo, še vedno si prizadevamo za zelo ambiciozen dogovor z jasnim okvirom, ki bo vključeval vse partnerje in ki bo tudi določil časovnico za sklenitev teh pogajanj. Naš cilj je, da bi Kyoto nadomestili z zavezujočim dogovorom in parlamentu bi se zahvalila za vaše delo na tej temi in vsekakor nas bo po Kopenhagnu prav tako še čakalo veliko dela. Evropska unija še vedno prevzema vodilno vlogo, imamo še vedno najviše cilje, potrdili smo tudi ocene komisije in podpiramo komisijo. Pripravljeni smo prevzeti svoj del nalog in dela in Vsekakor bo treba globalno razdeliti um, delo med vsemi, države članice pa zaenkrat še niso bile pripravljene razkriti natančnih številk, kajti še vedno hočemo izvajati pritisk tudi na druge države, ki bi tudi prav tako morale plačevati za to, kajti tudi v njihovem interesu je, da bi bilo temu tako. Skratka, delamo nad tem in hvala vsem za vašo spodbudo, vsekakor pa se veselim sodelovanja z Evropskim parlamentom, tako glede te teme, kot tudi glede drugih. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ča. Gospod podpredsednica, beseda je vaša. Gospa Wallstrom. comme la ministre suédoise a parlé français et anglais il faut que je parle švedski minister je govoril francosko in angleško tako da bom jaz morala govoriti švedsko najlepša hvala gospe in gospodje skratka skušala bom govoriti švedsko in uh, skušala vam bom povedati nekaj o pomembni stvari ki smo jo danes načeli namreč to kako se besedilo nove pogodbe povezuje z realnostjo, ki jo želimo spremeniti. Kako besedilo nove pogodbe mora dati neke smernice in nam mora dati orodja za spremanje odločitev o tem, kako se bomo spopadli s podnebnimi spremembami, kako se bomo spopadli z gospodarsko krizo. In vse, kar je to, s tem povezano, socialni problemi, brezposelnost, kako bomo reševali probleme migracij, kako bomo reševali druge um, vidike, ki so visoko na našem dnevnem regu. Kot je rekel gospod Barnier, vse te teme so povezane. Seveda pa je to časovno povezano tudi z izvajanjem. Kogarkoli bomo že imenovali za svojega predstavnika v komisiji, to je pomembno. Vedeti, odločiti se moramo, kdo bodo naši vodilni, naši voditelji na teh um, močnih položajih, ki nas bodo predstavljali. Kot veste, da je močna oseba lahko veliko krat tudi ženska in tudi v tem primeru lahko to obvelja. Zato bi se uh, želela povedati, da je to demokratični pristop, da je to demokratična. Um, strategija. To je torej priložnost zdaj za države članice, da pokažejo, da ne gre le za um, govoričenje o tem, temveč da dejansko obstajajo kompetentne in inteligentne kandidatke, ki jih je mogoče predlagati. Sicer mi, ki predstavljamo večino prebivalcev Evropske unije, postanemo manjšina, pričemer pa bi morali sprejemati demokratične rešitve. Kot je rekel Vaclav Havel, demokracija ni nekaj, kar je padlo z neba ali nekaj, kar je nepovratno, kar ni mogoče um, razveljaviti. Demokracija je nekaj, kar moramo gojiti, nekaj, za kar se moramo vedno znova boriti. Seveda smo zelo tesno sodelovali s švedskim predsedstvom. Še enkrat bi se želela zahvaliti svetu in predsedstvo za trdo delo, ki so ga opravili tako v imenu uh, komisije kot v lastnem imenu in tudi za vse priprave, ki so jih opravili. Komisija je danes sprejela odločitev, kot je to povedal tudi gospod Baroso, glede prvega ukrepa, ki ga moramo prevzeti in za katerega moramo prevzeti odgovornost. In temu se reče pobuda državljanjev. S tem smo skušali uh, poslati v posvet zeleno knjigo, ki vsebuje deset vprašanj. In če bomo lahko do konca januarja na to vprašanje prijeli nekaj dobrih odgovorov, upamo, da bomo vsekakor lahko videli hiter proces skozi parlament in ta nova pobuda državljanov bi lahko začela veljati um, že. Konec naslednjega leta. In Tako bomo lahko uporabili nove odstavke, nove priložnosti in možnosti, ki jih zagotavlja Lizbonska pogodba, tako da bodo državljani imeli več besede. Pogajanja o podnebnih spremembah ste mnogi že komentirali, prav tako tudi ministr za evropske zadeve. Mislim, da je samo očitno, da je, da smo najmočnejši, če govorimo v en glas, če bomo še naprej ustrajali na tem, da hočemo imeti močan in zavezujoč dogovor. Ob Oblika je nekaj, čemu se bomo še morali posvetiti, potem, ko bomo slišali, kaj si želijo njih, naši partnerji in kakšne so njihove protiponudbe. In seveda upam, da bomo lahko nadaljevali z našim tesnim sodelovanjem, ko bomo izvajali Lizbonsko pogodbo. To je delo, ki ga moramo začeti tukaj in zdaj, tako v Evropskem parlamentu, kot tudi v komisiji. In z veseljem predajam, bom predala tudi eh, mnenja parlamenta predsedniku komisije. Mi smo tisti, ki smo varuhi pogodbe. To pomeni, da bomo mi morali zagotoviti, da bomo določbe te pogodbe dejansko tudi sami spolnjevali. Hvala lepa, gospod podpredsednica. Kje tora, homas... S tem zaključujemo to razpravo, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. In sicer izjavi sveta in komisije v zvezi z vrhom EU Rusija. Ta naj bi potekal 18. novembra 2009 v Stokholmu.